skladu eh, z oziroma v zvezi z dvema besediloma in eh, v skladu z 231. členom četrtim odstavkom bodo te spremembe